Torej, spoštovani kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z našim zasedanjem. V naših vrstah lepo pozdravljam komisarja Oettingerja. Lepo pozdravljam tudi vse vas. In potem lahko kar začnemo z razpravo. Najprej dajem besedo komisarju, ki mu izrekam dobrodošlico zopet med nami. Danes je z nami, da predstavi um, nekaj novosti, potem pa bomo imeli tudi priložnost za razpravo. Izvolite. Reul, spoštovani gospod Rojl, spoštovani gospe in gospodje, dragi poslanci in poslanke. Zelo me veseli, da lahko danes odboru za energijo predstavim našo pred kratkim sprejeto energetsko strategijo in pa tudi naš infrastrukturni svežen Zelo pa se veselim tudi, da bom slišal vaša stališča do tega. Namreč eh, zdaj je pravi trenutek, da naredimo to izmenjavo mnen, kajti v petek ta teden bo potekal svet ministrov za energijo, ki bo obravnaval tudi te teme. Zdaj se pravzaprav tudi že pripravljamo na februarski svet kjer bo govora o evropeizaciji energetske politike. Mislim, da je to enkratna priložnost, da uvrstimo vprašanje energetike tudi na dnevni red predsednikov vlad in držav in da na ta način dobimo, oblikujemo smernice za nadaljni razvoj evropske energetske politike. Na ta način bomo tudi postopoma uresničili oziroma oživili 194. člen Lizbonske pogodbe in se tudi približali uresničevanju ciljev iz strategije za leto 2020. Zakaj pravzaprav gre v naši strategiji? Gre za notranji trg. Poročilo gospe Kolarske Bobinske je jasno pokazalo, enako velja tudi za poročilo Monti, ki ravno tako izpostavlja ta vidik, da imamo že 12 let v zakonodaji zapisan skupni trg na področju energetike, ampak da trg niti približno še ni dokončan. Uresničitev, izvajanje tega trga je seveda v interesu uh, vas in tudi komisije. Kdo je za to pristojen? V prvi vrsti komisija, ki ima seveda vlogo varuhinje pogodb. Lahko povem, da je zame izvajanje pravil notranjega trga glavna prinosna naloga. To velja za države članice, za evropske akterje, načeloma pa velja to tudi za vse pogodben, pogodbene razmerja s tretjimi državami. Kot veste, smo se posvetovali s polsko vlado, ko je šlo za pogodbe v zvezi s e, plinovodom Jamal. Pred dnevi smo se posvetovali tudi z bolgarsko vlado, kjer je ravno tako šlo za pogodbe o dobavi plina in e, za memorandum v zvezi z južnim tokom. Torej, v e, konkretnih primerjih postopamo na tak način pa tudi nasplošno rečeno, se zauzemamo za to, da bi trgi in tržni udeleženci čim bolje uresničevali skupni trg za plin in elektriko. Zato potrebujemo države članice. One so tiste, ki dajajo pravno veljavo direktivam in uredbam, poleg parlamenta seveda. Zato želim Eh, to sporočilo posredovati tudi predsednikom vlad in držav 4. februarja in pričakujem njihov odziv. Nažalost imamo celo vrsto držav članic in vlad, ki načeloma želijo notranji trg in o tem tudi zelo rade govorijo, ko pa gre za vsakodnevno praktično izvajanje, eh, stvari niso tako eh, enoznačne. To velja, kar zadeva tretji energetski svežen, pa tudi, kar zadeva konkurenčnost v samih državah. Marca eh, začenjamo z delovanjem ACER-ja in upam, da bo eh, proračun sprejet še letos, kajti brez proračuna ne bomo mogli vzpostaviti novih delovnih mest in tudi ne bomo mogli marca začeti z delovanjem agencije ACER. Našo energetsko strategijo je mogoče opisati s petimi prednostnimi nalogami. Najprej prihranek energije. Zato, da dosežemo cilj za leto 2020, moramo izkoristiti večji potencial za prihranek in povečati energetsko učinkovitost. Eh, ravno zato bom tudi marca prihodnje leto eh, najavil strategijo za energetsko učinkovitost, ki jo pripravljamo. Priprave so že v precej um, pozni fazi, čakamo še na vaše poročilo in Veselimo se tudi že pogovorov decembra in januarja. Razjasniti je potrebno še nekaj vprašanj v zvezi z definicijami in marca, kot rečeno, bomo potem eh, vam in vsem drugim partnerjem predložili naš osnutek te strategije. Druga prednostna naloga je razvoj energetskih omrežij. Na ta način bomo povezali vse države članice, skupni trg in še koga drugega. Več o tem eh, v nadaljevanju. Tretjič, zagotavljanje eh, gotove oskrbe in ustreznih cen energije. To vprašanje, predvsem vprašanje cen elektrike, je zelo aktualna tema eh, in bo aktualna tudi v bližnji prihodnosti. Četrtič, Kar zadeva konkurenco z drugimi regijami po svetu, moramo ohraniti svojo vodilno vlogo pri razvoju novih tehnologij na podlagi raziskav in razvoja. In petič, v večji meri moramo uveljavljati svoj geopolitični vpliv in poskrbeti za to, da bodo tudi naši energetski partnerji v tretjih državah eh, spoštovali in upoštevali našo energetsko strategijo in jo uresničevali. Infrastrukturni svežen je nedvomno ključnega pomena za skoraj vse cilje na področju energetske politike poleg že obstoječe infrastrukture za elektriko in plin, eh, moramo upoštevati, da je naša infrastruktura vedno bolj zastarela in da tudi ni ustrezna, če želimo zagotoviti solidarnost, eh, varno skrbo, diverzifikacijo, vključitev obnovljivih energij ter eh, tudi večjo konkurenčnost na notranjem trgu. Evropski energetski program za oživitev gospodarstva, ki ste nam ga predložili, eh, je zelo dober vzor. Skoraj 97 odstotkov sredstev eh, je bilo tukaj porabljenih za projekte, ki so prinesli evropsko dodano vrednost. Eh, tudi kar zadeva pred kratkim odobrenih 164 milijonov evrov za projekte z obnovljivimi energijami na področju energetske učinkovitosti, Um, mislim, da bodo ta sredstva zelo dobro porabljena. Ampak eh, in naložbe v energetsko infrastrukturo moramo okrepiti po vsej Evropi. Eh, povezovalne, eh, povezovalni vodi, prenosna omrežja, vse to moramo izboljšati, zato da bomo omogočili prost pretok energije po vsej Evropi. In tudi kar zadeva odnose s sosedami, lahko povem, da je Evropska eh, infrastrukturna skupnost, eh, po mojem mnenju, sestavljena iz vseh držav članic in tudi iz določenih partnerskih držav. To so Norveška, Švica, Hrvaška in druge potencijalne eh, pristopnice, Srbija in tako dalje, pa tudi Ukrajina. Ja, pred nekaj dnevi smo imeli prvi pogovor z energetskimi ministri iz Kijeva in Moskve, torej tristranski pogovor. Potem je tu odprta tudi tema Turčije, vključevanje Turčije v našo infrastrukturno skupnost in energetsko skupnost eh, po mojem mnenju prinaša prednosti za vse strani. Eh, torej, tu gre za južni koridor vse do Kaspijskega morja. In eh, spremembe v eh, Turkmeniji, Kazahstanu, eh, Azerbajdžanu se kažejo. In če si pogledamo eh, ofenzivo Šarma eh, na ruski strani, eh, moramo vedeti, da je tudi Rusija ključni partner na tem področju in da jo je potrebno vključiti tudi v eh, prihodnjo infrastrukturno skupnost z našim sporočilom o prednostnih nalogah na področju infrastrukture do leta 2020 in naprej, smo že naredili prvi korak. E, naslednji koraki o tem, kako naprimer pospešiti postopke za pridobivanje dovoljen, kako omogočiti naložbe, kakšna mora biti regulacija, kako se morajo oblikovati cene, pa vse do vprašanja, kako izboljšati zmogljivosti za skladiščenje, Vse to so teme, ki bodo prihodnje leto v središču naše pozornosti. Po naših ocenah bomo v prihodnjih desetih letih samo za eh, plinska in električna omrežja potrebovali naložbe v višini 200 milijard evrov. In tukaj bo seveda poudarek na zasebnih naložbah. Um, določeno sofinanciranje iz javnih sredstev pa bo tudi potrebno. In to bo tudi ena od eh, težišč, ko bomo obravnavali eh, proračunska vprašanja za prihodnje desetletje. Tukaj si prizadevamo za strateške električne avtoceste po vsej celini, eh, hkrati pa stavimo tudi na regionalno sodelovanje med skupinami držav članic, torej na eh, severozahodu Evrope, okrog Severnega morja, na jugovzhodu Evrope, v srednji Evropi. Eh, Baltske države eh, skupaj s Polsko in Finsko na severovzhodu Evropske unije in pa tudi eh, cel vzhodni in osrednji del eh, od Srednje Evrope vse do Grče. Torej gre tukaj za šest ali sedem večjih regij, eh, kjer bo sodelovanje zelo pomembno. Eh, regionalno sodelovanje pa želimo spostaviti tudi s tretjimi državami. Eh, Naprimer, na področju Severnega more so se države že povezova, povezale v regijsko skupnost. V petek bo devet držav članic skupaj z Norveško eh, podpisalo pismo o nameri in to vrstni to vrstne povezave, tvrstno sodelovanje se mora uveljaviti tudi v drugih regijah. Potrebujemo hitrejše postopke za podelitev uh, dovoljenj in tudi tukaj želim nekaj uh, povedati. Namreč seveda morajo postopki za odobritev dovoljenj spoštovati ustave in zakonodajo držav članic. Uh, povsem je potrebno uh, spoštovati pravno državo, uh, tako lastlinske pravice kot pravice. Uh, Eh, lokalnih oblasti, občin je potrebno spoštovati, ampak vseeno je mogoče biti temeljit in hkrati hitrejši. In iz, Nem iz nemških izkušenj lahko povem, da ko smo eh, v vzhodni Nemčiji eh, v 90-ih gradili avtoceste in železnice, vse to je bilo mogoče samo, ker smo sprejeli ustrezno zakonodajo, ki je pospešila delo, pospešila postopke Eh, in pa tudi eh, pospešila potencijalne sodne poti. Eh, kar zdeva upravno pod tako uradi kot sodišča, ponavadi se postopki obravnavajo glede na to, kakšni so stroški. Najprej prošna za azil, prošna za gradbeno dovoljenje in potem prošna za nek energetski projekt mislim, da je potrebno uh, poskrbeti, da bodo tudi na upravni poti energetski projekti, energetska vprašanja imela prednost. In potrebno je poskrbeti tudi za ustrezne človeške vire, za uradnike, za sodnike. Uh, zato da bomo kar najhitreje eh, in čim bolj temeljito eh, izvedli in pospešili ustrezne postopke podelitve dovoljen. Eh, poleg tega, kot že omenjeno, potrebujemo dober finančni okvir in to v prvi vrsti pomeni zasebno financiranje, dopolnjeno z evropskimi javnimi financami poleg obeh velikih pobud, torej naše energetske strategije, eh, kjer ste tu v veliki meri sodelovali tudi eh, vi kot parlament in poleg našega infrastrukturnega svežnja, eh, bi vas rad opozoril tudi na našo pobudo na področju jedrskih odpadkov. In tudi tukaj je še potrebno izvesti javno posvetovanje kar zadeva jedrske odpadke, eh, sem prepričan, da je potrebno eh, postaviti kar najviše standarde po vsej Evropi. Eh, varnost ne sme biti pod vprašanjem in zato vas prosim, da nam že pred javnim posvetovanjem posredujete vaša stališča, vaše mnenje. Vedno sem se pripravljen pogovarjati s katerimkoli poslancem ali pa z vašim odborom. In uh, naj rečem, da kar zdeva jedrske odpadke, uh, moram reči, da se razprave ne bodo k malu končale in uh, vsaka kritika, vsak uh, komentar je ključen, če želimo uh, oblikovati res dobro zakonodajo. Najlepša hvala. Ganz herzlichen Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa imam kar nekaj kolegov, ki so prosili za besedo. Zaenkrat jih je 12. Glede na časovne omejitve predlagam, da s tem zaključimo seznam govornikov. Ne, 12, 13, 14. Dobro, če se strinjate, bomo zdaj zaključili seznam. E, vam bom pa zelo hvaležen, če boste poskusili e, zastaviti svoje vprašanje v minuti ali dveh. Gospod Šimanski je prvi. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, Mm, bo... Hvala lepa. O dveh stvarih bi rad govoril. Najprej o nadaljem razvoju skupnega trga za energijo. To je ključnega pomena in sicer pri tem zlasti mislim na diverzifikacijo dobave pa tudi tranzita uh, virov, torej zlasti zemljskega plina. V regiji Črnega morja obstaja velika konkurenca med projektoma Nabuko in evropskim uh, projektom. Uh, torej evropskim projektom Nabuko in pa Gazpromovim projektom Južni tok. Sveda se postavlja vprašanje, kdo bo sedaj pri tem zmagal in kdo bo napolnil svoje cevi z naročili. Tega bo odvisno velik uspeh in uh, Nabuko sedaj podvržen dramatičnim spremembam. Dobil je pod, tudi podporo strani Ruš, Ruske federacije, torej nekatere države članice, pod, pod, ki so do sedaj podpirale South Stream, torej Južni tok. Uh, Zanima me, ali bi komisija lahko upoštevala to možnost, da bi Južni tok obravnavala kot prednost, kot prednostni projekt znotraj tega čezevropskega električnega omrežja. Verjetno bi bilo razumljivo, če bi mi v Evropski uniji podprli Južni tok in ne Nabuko. Drugo vprašanje pa je naslednje. Omenili ste posvetovanja med Evropsko komisijo, Polsko in Bolgarijo glede uh, cevovoda Jamala v povezavi z Južnim tokom. Ali je res, da ko gre za Jamala, da obstajajo odročene obveze v zvezi z uh, notranjim trgom? Hvala. Gospa Podimata. Hvala, ki je prodre. Hvala, ki je prodre. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila komisarju za to, da ste danes tukaj prisotni. Rada bi se vam tudi zahvalila za vašo celovito predstavitev. Strinjam se z vami, da bo ta sestanek sveta 4. februarja podal zelo pomembno sporočilo glede pomembnih prioritet v energetski politiki. Če pogledamo člen 114 pogodbe. In upam, da bodo rezultati tega vrha takšni, da bodo nakazali ravno to, se pravi, da bodo ustrezno podarili nek, neko trajno energetsko politiko in da bodo poštevali tudi vlogo Evropskega parlamenta glede priprave tega. Mislim, da moramo tudi to podariti. Imam konkretno vprašanje v zvezi z novo energetsko strategijo za obdobje do leta 2020. Komisija je rekla, da je potrebno zagotoviti določeno uskladiti določeno harmonizacijo nacionalnih sistemov na področju energije. Pri tem pa so podarili to, da, ta, da se bo ta trg sedaj spremenil iz lokalnega v mednarodnega. Evropski parlament je toplo podprl takšni konkretni sistem in pa razvoj tega sistema. In če pogledamo nacionalne akcijske načrte, ki so bili sprejeti na področju energetike, se zdi, da je naša podpor, podpora teh načrtov bila ustrezna, se pravi, to, da je Evropski parlament v zadnjih štirih letih podprl eh, te načrte v zadnjih štirih letih. Vidimo, da bomo speli večino potreb do leta 2020 tudi doseči, če seveda upoštevamo trenutne napovedi. Če bi torej ta uspešni model spreminjali s tem, da bi uvedli tako na zelena dovoljenja in bi to lahko ogrozilo razvoj trga za obnovljive vire in tudi vi veste, in tudi to je dobro zapisano v vašem sporočilu. Takšno infrastrukturo potrebujemo. Podarili ste tudi to, da bodo potrebni visoki zneski, zato da bomo to infrastrukturo posodobili. Zato me zanima, kako nameravate spremeniti konkretne direktive, ki že obstajajo glede obnovljivih verov energije, tako da bi lahko nadaljevali s tem postopkom harmonizacije nacionalnih sistemov in ustvarili nek pan evropski sistem. Zeleni dovoljen. Hvala lepa. Frau von Bremt. Gospa von Bremt. Thank you, voorzitter. Um, uh, komisaris, bedankt. Hvala lepa. Gospod komisar, ti vam bi se rada zahvalila za celovito predstavitev. Veselimo se že tega, da bomo tesno sodelovali z vami v prihodnih mesecih. Zadnji teden v Strasburu smo govorili o energetske učinkovitosti in danes bi želeli govoriti o infrastrukturnem svežnju. To je zelo pomembno, tudi sami ste to poudarili. Kot veste, v moji skupini menijo, da so obnovljivi veri energije ena izmed najpomembnejših prioritet, da bi morali temu slediti tudi iz vidika eh, eh, politike podnebja in zagotavljanja gotove oskrbe z energijo v državah članicah. Vem, da več držav članic eh, tukaj sledi večjim in manjšim pobudam. To nam daje sveda veliko možnosti, da smo optimistični, ampak zanima me, ali bomo lahko prilagodili infrastrukturo, zato da se bomo soočili s to obnovljivo energijo. Gre zlasti za dve zadevi, najprej tako imenovani supergrid, torej te, velik, te, ta, te veliki povezovalni vodi in omrežja. In to, da bi lahko dejansko res te projekte vključili v to omrežje, to je zelo pomembno in mi bomo ustrajali pri tem. Vendar pa je tukaj še eno drugo vprašanje, tako imenovane pametna omrežja. Torej, pomemb, zagotoviti moramo to, da bo, do, da bo to mrežje decentralizirano, da bo, bomo lahko zelo hitro vključili te obnovljive vire energije van. Nekatere države napredujejo pri tem hitro, druge zaostajajo. Pravijo mi, da obstajajo resnični problemi, ko gre zlasti za oskrbo, za dobavitelje. V številnih državah imajo, eh, pravi, da obstajajo ovire pri dostopanju na trg. Uh, Zato me zanima, ali bi nam lahko povedali, kaj bi lahko storili z vezi s tem, da bi stvari postale gladke, ali potrebujemo zakonodajo, da bi zagotovili uh, učinkovit dostop do teh pametnih omrežij. Pomembno je, da najdemo način, da stvari pospešimo. Kolegica Hercog, tu sem sepen, eh, kur, tu sem sepen, bistošur, eh, köszönjük, hogy eljön. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Hvala, da ste prišli k nam in da nas obves, boste obvestili o novih dogajanjih. Vedno smo veseli, da pride predstavnik komisije k nam in podpiramo vas. Tri vprašanja. Najprej, 4. februarja bo pod mačarskim predsedstvom ta svet in zanima me, kakšen kaj pričakujemo, kakšni bi naj bili rezultati tega vrha, kako bi lahko parlament prispeval k temu, da bi ta vrh bil uspešen. Naslednje vprašanje. Zakdaj pričakujete predstavitev vašega predloga o infrastrukturi? zlasti za tako imenovana pametna omrežja in eh, raziskave, ki bi prenesle čim več učinkovitost le teh. Tudi to bi bilo, po mojem mnenju, pomembno. Namreč tam bo šlo za uh, konkurenco različnih podjetij z tega področja. Mislim, da bo zelo pomembno izkoristiti vse trenutne prednosti, ki jih tudi najdemo v tem sektorju. Tretje vprašanje, bolj komentar dejansko. Vesela sem, ko sem ugotovila, da ste bili dovolj pogumni in tudi podali predloge glede obnovljivih verov energije. Rada bi vam zagotovila, da bomo imeli zelo trde razprave o tem v parlamentu, da bomo tukaj potedeli mnenja. Gospod Henan. Hvala lepa. Gospod komisar, francoski parlament glede prenosa teh direktiv predlaga, da bi spostavili uh, eh, tudi trg za električno energijo in oni so eh, tudi želeli, da se spostavi nova organizacija za električni trg. V vašem ekspoziju ste povedali, da uh, je ravno cena tista, ki je pri tem bistvenega pomena, cena, ki bi jo lahko si vsi privoščili. In tudi strokovnjaki pravijo tako, eh, da bi verjetno moralo priti do povečanja eh, cen, približno od 7 do 11 odstotkov. Eh, in potem še naprej do leta 2015 za nadaljnih 20 odstotkov. Iste strokovnjake tudi pravijo, da bi lahko samo nekatera podjetja imela korist od teh novosti, da bo to nasprotje s splošnim interesom. In kot komisija pri, predstavlja uh, zasebni, uh, splošni interes, mi pa bolj nek zasebni interes. Me zanima, kaj boste storili, da ne bodo interesi potrošnikov tukaj zlorabljeni, poleg tega, kdaj namravate sprejeti ukrepe, s katerimi bo spodbujali splošni interes za varnost vseh, ali, da, bi, z, eh, v, da ne bi prišlo do neke sterilne konkurence in da bi tudi lahko naše uh, podjetja, nacionalna podjetja sodelovala na evropski ravni, da bi čim bolj zmanjšala stroške, predvsem pa, da bi zmanjšala tudi finančna bremena, pod katerimi so. Kolega Balčitis. Kolega Balčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Hvala lepa, gospod predsednik, komisar. Hvala lepa za vašo predstavitev, pa tudi sporočilo ki je bilo zelo jasno. Mislim, da če bi to predstavili pred enim letom, tega sploh ne bi razumeli. Stvari so se pa vmes precej spremenile. In uh, razmisliti moramo o prihodnosti, ko bomo imeli enoten in neodvisen energetski sistem. Komisija je predlagala, da bi se stavili nek nov energetski zemljevid za Evropo. Mogoče bi v takšnem primeru morali še enkrat pogledati tudi Eh, posamezne energetske načrte držav članic. Nekatere države so soočene s vprašanjem, ali naj začnejo z izgradnjo kih večjih podjetij, elektrarn, kot so jedrske elektrarne. In enostavno nimajo jasnega odgovora in mogoče bo ravno ta pregled podal nek nov upogled v energetske načrte in mogoče komisiji, da bi lahko tudi svetovala državam članicam. včasih slišimo, da bi bilo po, po cen, bolj poceni enostavno energijo proizvajati iz jedrske energije in ne iz obnovljivih verov. In zanima me, ali mogoče menite, da bi morali bolj spodbujati tiste države, ki želijo proizvajati iz obnovljivih verov. Angelika Nibler. Ja, ovih mojhti. Najlepša hvala, predsednik, gospod komisar. Tudi rad, jaz bi se vam najprej zahvalila za to izmenjavo mnenja in zelo me veseli, da ste še pred energetskim svetom prišli sami in da se pogovarjate z nami. Imam pripombo, torej za me je ključno, kako zgradimo energetsko infrastrukturo, upredelili ste že nekaj podrobnosti, še vedno pa sem skeptična, kar zadeva financiranje. Rekli ste že, da naj bi del eh, denarja prišel iz zasebnih virov, pa tudi javno sofinanciranje ste omenili eh, in eh, omenili ste seveda tudi pogovore o proračunu. In uh, mislim, da bo verjetno zelo težko vse to tudi uveljaviti in eh, zato sprašujem, ali ne bi morda tukaj vendarle odprli poglavja euroobveznic eh, za to, da bi lahko na ta način bolje financirali infrastrukturne projekte v Evropski uniji. Zanima me tudi, eh, kako konkretno se želite lotiti pospešitve postopkov za odobritev dovoljen. Eh, to je ključno in zelo sem hvaležna, da ste se tako odločno rešili tega problema. Eh, ampak kar zdevajo te postopke, vse to je urejeno eh, na nacionalni ravni, v Nemčiji celo na ravni zvezdnih držav in sprašujem se, kako lahko na evropski ravni posežemo na to področje, ne da bi takoj bili deležni očitkov eh, glede subsidijarnosti in da. Eh, se v Bruslu sprejema nekaj, kar potem na nacionalni ravni ni mogoče izvajati. Eh, potem pa še kar zadeva Desertek, ali je to projekt, ki je po vašem mnenju eh, vključen v to infrastrukturno, te infrastrukture načrte, ali nameravate to vključiti in ta projekt se mi zdi zelo zanimiv in zanima me, v kakšni meri ga želite vključiti tudi na komisiji. Najlepša hvala, gospod Belet. Uh, thanks very much, uh, Chairman. Hvala lepa. Zelo kratek bom, kajti v bistvu imam enako vprašanje kot Angelika glede financiranja. To je bistvenega pomena, da doseči to, kar ste vi predložili. Ko govorimo o novih finančnih instrumentih, mislim, da je to res dobra priložnost, da vzpostavimo torej, to preko evroobveznic in da jih izkoristimo kot orodje za to, da bi izvedli vse te ambiciozne cilje? Ali nam lahko podate nek časovni okvir, kdaj bi lahko ta finančni instrument uveljavili, ali, bodo, ali bodo to evro obveznice, ali bodo to neka kreditna jamstva, javnosebna partnerstva, kdaj bi tole bilo iz, to možno, da bi Evropska unija dobila na razpolago nekaj takega? Naslednja stvar pa seveda postopek izdaje dovoljen. Tudi to je bistvenega pomena, tudi to ste dobro razložili. Govorili ste o, o principu vse na enem mestu. Nekega, nek, nek organ Evropske unije, kot v Evropske unije, ki bi to skladil potem z nacionalnimi, regionalnimi uh, organi. To je zelo ambiciozno, hkrati tudi zelo pomembno in seveda vas bomo pri tem podprli. Kaj ti? Gre za temeljne. Uh, elemente teh projektov. Zanima pa me, kdaj boste imeli na voljo torej te uh, urade, vse na enem mestu, ko bomo imeli to, potem bo celoten postopek podelitve dovoljen mogoče doseči v petih letih. Ampak kdaj naprej bo to na voljo? Ali od leta 2014, ali 2018, ali kdaj? Kaj je po vašem mnenju realistično? Hvala. Hvala, gospod Turmes, v zvezi z poslovnikom. Um, no, mislim, da bi bilo bolje tudi za komisarja, če bi lahko odgovoril že po manjšem uh, krogu vprašanj, uh, kajti sicer bomo nagrmadili 15-16 vprašanj in to ni dobro niti za uh, dinamiko, niti za uh, sam potek razprave. Ja, rad bi samo vsem kolegom dal priložnost, da zastavijo svoje vprašanja, ker pač imamo omejen uh, čas. Ampak, če želite, lahko zdaj tudi prekinemo in komisar odgovori na prvi krok vprašanj, sicer pa bi bil zdaj na vrsti kolega Žado. Kar zadeva plinovode in južni koridor, torej južni tok, nimamo nobenega namena ovirati ali povzročati zamud pri eh, južnem toku. Na južni tok gledamo kot na eh, plinovod, ki v prvi vrsti diverzificira dotok ruskega plina na evropski trg kajti število plinovodov in eh, zmogljivosti za transport iz, plina iz Rusije se s tem povečuje. Torej ne vidimo v južnem toku eh, nečesa, kar bi eh, kakorkoli vplivalo na plin iz Kaskijskega območja. Zato to, uh, ma, kar zdaj imamo manjše projekte, TAP in ITG1 in pa tudi uh, eh, Nabuko, uh, eh, ki so v evropskem interesu, bodo še naprej seveda deležni naše izredne podpore, kar pa zdajva Kaspijsko območje. Uh, Azerbajdžan je še naprej pripravljen dobavljati in vsi sporazumi z sosednjimi državami uh, in tudi državami članicami, torej tudi s Turčijo, so že sklenjeni. Uh, pripravljenost od Avstrije, Mađarije, Bulgarije do Gruzije in Azerbajdžana, eh, torej vse tu je pravno in politično urejeno. Gre samo še za količino in glede na to, da bomo v Bagdadu uh, dobili Eh, neko vlado, ki bo sposobna centraliziranih odločitev, eh, bodo počasi izpolnjeni vsi predpogoji. In tudi predsednik Turkmenistana je pred nekaj dnevi zelo konkretno izrekel svojo pripravljenost na eh, dobave in eh, to bo seveda vse omogočeno, če bomo imeli plinovod preko Kaspijskega območja. Tudi predsednik Barozo je najavil, da bo v začetku prihodnjega leta obiskal to regijo in poskušal pridobiti tudi ustrezno politično podporo za evropske interese. Zanimivo je, no morda ste tudi sami prebrali, da je bil eh, Putin eh, na obisku v Berlinu, da je ponudil številne konstruktivne predloge na vprašanje trgovine in energetskih partnerstev, imel pa je nekaj zadržkov, kar zadeva pravila notranjega trga. Že nekaj tednov, kar zadeva konkretne primere, je Mal, Poljska, Bolgarija, Rusija. Eh, se tako na ravni Gazproma kot na ravni ruske vlade eh, pogovarjamo. Pred devetimi dnevi je stekal deseti rusko-evropski energetski dialog. In eh, v okviru vsega tega poskušamo ruskim partnerjem jasno predstaviti naše filozofije in naša pravila. In istočasno poskušamo tu doseči kar največjo združljivost tudi z ruskimi političnimi interesi. E, in to seveda ni enostavno, kajti težko je reči, no, vi gradite plinovod, mi bomo pa še enega. In e, včasih e, je težko pozabiti na čustva in stvari samo racionalno razložiti. Potem e, drugič, e, če mi. E, dovolite, bi pred 4. februarjem še enkrat prišel pred vas in se z vami pogovarjal tudi o dnevnem redu za to zasedanje. E, oblikovana je bila delovna skupina pod vodstvom gospoda Van Rompoja in e, on in predsednik Baruzov sta e, od, odgovorna za oblikovanje dnevnega reda in eh, trenutno se tukaj kaže, da se bo govorilo o v mestni bilanci in nadaljem razvoju notranjega trga, o energetski infrastrukturi, da bo govora o skupnem oblikovanju energetske politike do tretjih držav, torej nekakšna energetska zonanja politika bo na dnevnem redu, potem e, četrtič e, raziskave na področju energetike in pa petič energetska očinkovitost in konkretno ukrepanje. E, kajti v naslednjih desetih letih hočemo dejansko doseči cilje, ki smo jih sprejeli. Potem vprašanje, kar zadeva harmonizacijo pravil za obnovljive energije. Eh, dejansko, torej lani smo, oziroma v zadnjem desetletju smo v številnih državah članicah, Uh, uveljavili pravila za integracijo novih uh, proizvajalcev uh, na podlagi energetskih energij, novih dobaviteljev. In zdaj je potrebno to prenos, prenesti tudi na evropsko raven. Tu so naprimer um, vetrnice ob obalah Združenega kraljestva. Uh, gre za projekte za zmanjšanje porabe energije v velikih eh, metropolah, eh, Hamburg, Rotterdam, Köln. Eh, vse to presega sam teritorij držav članic in zato potrebujemo neka nacionalna jamstva za. Uh, Eh, zagotovljen odjem, vendar tudi to uh, ni dovolj in zato se je zdaj razvila razprava o ne evropeizaciji, ampak harmonizaciji pravil za uh, prednostno vlogo in za zagotovljene cene obnovljivih energij. Kajti elektrika nima niti barve, oblike, niti potnega lista, po katerem bi jo bilo mogoče prepoznati. In ko gre za uh, čezmejne evropske projekte, je potrebno to upoštevati. Kar zadeva pametna omrežja, tukaj imamo posebno delovno skupino, ki bo pomladi predstavila svoj odgovor na vprašanje, če se moramo lotiti na evropski ravni. Najprej, po mojem mnenju, so tu standardi za de, po tehnični plati, kakšne, kakšne morajo biti povezave, e, potem kakšna mora biti tehnika in e, kakšna komunikacijska in informacijska tehnologija mora biti vključena. Potem želimo doseči napredek, kar zadeva pametna mesta in ravno kar zadeva omrežja za elektriko in še kaj drugega. Torej, tukaj moramo doseči dodano vrednost. Eh, s komunikacijo, navigacijo, tukaj imamo zelo zanimiva izhodišča in upam, da eh, bomo z vodilnimi pobudami eh, dosegli napredek tudi na tem področju. Potem, kar zadeva izvajanje drugega energetskega eh, svežna, tukaj že izvajamo pritisk in tudi, kar zadeva tretji svežen, bomo prihodnje leto, ko bodo roki pretekli, eh, začeli nekako bolj priganjati tiste, ki zaostajajo. In že zdaj je, je naš generalni direktorat in drugi generalni direktorati v pogovoru z državami članicami, kjer se kaže, da prihaja do zamud na tem področju. Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi eh, s financiranjem in dovoljenji za infrastrukturo. Kar zadeva financiranje, tukaj gre v prvi vrsti za to, da nacionalni zakoni, eh, kar zadeva eh, elektriko, naprimer, omogočajo rezerve za naložbe v infrastrukturo. In eh, glavna naloga tukaj je seveda spodbujanje konkurence in preprečevanje kartelov. Druga naloga pa je uh, uveljaviti interese potrošnikov in zagotoviti čim bolj stabilne cene. Uh, potrebujemo pa tudi uh, nasprotni element na strani regulatorjev, uh, da torej lahko lastniki omrežji eh, dopolnijo svoje delovanje tudi z zalogami za vzdrževanje, oziroma rezervami za vzdrževanje uh, in nadgradno uh, eh, omrežji. Seveda pa so tu eh, številni modeli problematični in zato bo na čezmeni ravni indvomno potrebno evropsko sofinanciranje in tudi evropske rešitve. Torej, dovolite mi, da iskreno in neuradno povem, da ko bo program za živitev gospodarstva, ki je predviden za eh, tri leta in se osredotoča na energetsko infrastrukturo, eh, to je pomenilo 2,4 milijarde evrov. Eh, in lahko povem, da so bili, bila ta sredstva dobro porabljena kvota sofinanciranja je bila od 10 do 40 odstotkov in sploh v čezmejnem, eh, čezmejni dimenziji in eh, v majhnih državah članicah, kjer trgi še niso tako močni, eh, se je to zelo poznalo. To je šlo za 800 milijonov evrov na leto in za naslednjih pet ali deset let se nam zdi smiselno, da bi še naprej zagotavljali tako financiranje, zato da bomo imeli možnost sofinanciranja projektov na področju, sof, eh, na področju infrastrukture, ne samo v času krize, ampak tudi v, v času normalnih proračunov. Kar zadeva postopek odobritve dovoljeni na splošno pri eh, načrtovanju, eh, sodelujemo eh, s partnerji in se zavedamo, da ne moremo posegati v nacionalno ustavno ureditev, torej pospešitev postopkov, pospešitev načrtovanja, eh, pravnomočnost. Vse to so stvari, ki jih je mogoče urejati samo v državah članicah. Lahko pa se seveda z državami članicami eh, dogovorimo, da eh, imajo prednost projekti za energetsko infrastrukturo pred drugimi javnimi načrti in postopki. Eh, in tukaj je potrebno staviti na proces najboljših praks in tukaj bi morale države članice konkurirati med seboj eh, pri eh, hitrosti postopkov in tudi pri temeljitosti in spoštovanju pravil. Eh, zato želimo, eh, tako želimo skrajšati postopke z 12 ali 20 let na 5 do 8 let. Mislim, da to ne bo škodilo temeljitosti postopkov, bo pa koristno za našo energetsko politiko. Eh, zdaj pa bi rad spregovoril še o sredozemskem območju. Uh, Francozi so zdaj vzpostavili svojo ekipo na nek način in gre za vprašanje, ali z evropskimi vlagatelji v državah Maroko, Tunizija uh, in eh, z drugimi Mauretanijo, z bližnjim vzhodom, uh, ali lahko tam damo spodbudo za naložbe in uh, del pridobljene elektrike pustimo tako rekoč tam da jim na ta način pomagamo tudi k boljši infrastrukturi in boljši. Eh, in boljši učinkovitosti, en del pa eh, pripeljemo k nam, kar je pač tehnično mogoče. In da na ta način, eh, vendar pa je predpogoj za to eh, določena harmonizacija pravil na področju obnovljive energije. Povezati moramo francoski in španski trg ter tudi francoskega z nemškim in ti povezovalni vodi preko Pirenejo in preko Rena eh, zaenkrat pač še ne obstajajo in to so temeljni predpogoji. No, potem pa je zdaj na vrsti kolega Žado. Hvala lepa. Hvala tudi komisarju. Omenili ste kot prioriteto zmanjšanja porabe energije, večjo učinkovitost na tem področju in zelo hitro potem začnemo razpravo o cevovodih in o skrba s plinom. Rad bi vas zgolj popomnil, da 20 odstotkov zmanjšanja porabe energije v Evropi je ekvivalentno 15 eh, nabukom eh, z vidika energije. Omenili ste tudi program uh, obiska gospoda Baroza v regiji, ki nam zagotavlja plin in to je dobro, ampak ali bi se lahko naprimer predstavljali, da bi v februarju na tem vrhu predsednikov držav in vlad, takrat, tam, ker bo potekal ta vrh, tudi se, uh, eh, ker imamo naenkrat uh, svet, parlament in. Uh, komisijo imeli neko predstavitev najboljših peči, ki jih lahko najdemo v Evropi. Če eh, bi lahko izboljšali tudi ekodizajn in izboljšali uh, učinkovitost peči, potem bi mogoče uh, resnično lahko zmanjšali porabo energije in bi to tudi potem vplivalo na te različne projekte. Uh, Potem ste seveda omenili tudi druge pomembne stvari, to, ne gre zgolj za elektriko, gre za vprašanje uh, ureditve uh, emisij CO2 ja v avtomobilih, uh, gre za vprašanje standardov. Vemo, da lahko hitro zmanjšamo za 20-30 odstotkov Eh, porabo goril v avtomobilih. Enako velja tudi, če bi sprejeli prave pobude za stavbe, s tem, da bi jih obnovili. Tudi tam bi lahko pri nekaterih stavbah zmanjka, zmanjšali za dvakrat ali trikrat uh, eh, faktor, uh, eh, oziroma faktor gretja uh, gospodinstv. Pomembno je bilo torej vlagati v te, v te sektorje, kjer zaenkrat nimajo ustreznih, kjer se te uh, ambicije ne prenasijo iz papirja v prakso. Hvala. Kolega Mecaros. <clears throat> Valójában az energiapolitika hivatalosan az egy. Dejansko je to področje v prestolnosti držav članic. Ampak kljub temu bi se vam radi zahvalili in za vse odgovornosti, ki ste jih prevzeli, tudi da se tako trudite glede harmonizacije, tudi to je pomembno in podarili ste. Gre za to, da je oskrba z energijo bistvenega pomena in v zvezi s tem je zelo pomembno eh, tudi si pogledati to poročilo, ki je nastalo. To je pomeno tudi za eh, srednjo in shodno Evropo, ki je še vedno tako zelo močno odvisna in tako zelo renljiva na tem področju. Moje vprašanje je pa naslednje. Kako vidite vi, gospod komisar, v času, ali nam bo uspelo integrirati evropsko infrastrukturo? države, ki so pristopile v EU po letu 2004, torej, mislim, predvsem na večino držav, ki so pristopile po letu 2004, ki so torej predvsem države na shodu Evrope. Zanima me tudi iz vidika uh, denarja, pa tudi časovnice. Naslednje vprašanje. Vesel sem, da smo v zadnjem času si upali bolj odkrito govoriti o jedrski energiji. V preteklosti smo močno se obotavljali glede tega, kaj ti le predvsej velik odstotek energije pride iz te vrste uh, eh, verov. Ta energija je zelo pomembna in bo tudi ostala zelo pomembna še kar nekaj časa v Evropi. Vem, da ste veliko storili glede tega, gospod komisar. Vprašanje pa je naslednje. Glede prevoza. Uh, varnega prevoza odpadkov, jedrskih odpadkov, gospod komisar. Tudi torej, tukaj bi morali vprašati, uh, za a, privolitev, za soglasje a, vse re, a, e, lokalne skupnosti, preko, kateri, preko ozemlja katerih poteka prevoz teh odpadkov. Videli smo, kaj se je v zadnjem času zgodilo a, e, v takšnih primerjih. Kaj vi mislite glede tega? Kaj si mislite tudi glede tega, a, e, glede raziskav na tem področju? Zakaj ne dobimo tudi več finančnih sredstv ta namen? Hvala. Mija. Kolega Odi. Kolega Odi. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu komisarju, da ste prišli k nam. Države članice so pristojne za vire, mi pa smo sedaj na ravni skupnosti želeli urediti celoten uh, sektor in tudi oskrbo. Glede trga, kako, kako, kakšna se vam zdi ureditev tega trga, notranjega trga na področju energije? Ali menite, da bi mogoče lahko imeli notranji trg, če ne bomo imeli evropskega regulatorja? Veliko smo že govorili o regulatorjih v. Uh, finančnem sektorju, naprimer. Kakšna po vašem mnenju koordinacija med evropskim regulatorjem in nacionalnimi regulatorji na področju energije? Ali nam lahko povete tudi nekaj o uh, en, um, centrali Šagaz, to je v Kaspijski regiji? Uh, kje se nahajamo na tem področju glede te ideje? Zdi se, da ta ni usklajena z to konkurenčno logiko, ki jo ima Evropska unija. Pa še eno vprašanje, ki smo ga slišali glede dezerteka. Ali lahko povete, po, poveste kaj več o tem, kje se sedaj ta projekt nahaja? Potem pa še zadnje vprašanje glede o mreži. Eh, na eni strani plinsko mreže, električno mreže, na drugi strani. Ali mi, državljani, lahko dobimo neka zagotovila, takoj, ko bomo liberalizirali delovanje notranjega trga na področju energije, tako da potem noben tuj operater ne more postati lastnik ali delnostnik električnega omrežja ali plinskega omrežja, tukaj zlasti mislim na Gazprom ali nekega kitajskega operaterja, ki sedaj eh, naprimer kupujejo tudi letališče v Grčiji, ali nam bo ostalo kaj v nam, evropejcem, v lasti. Claude Thomas. Claude Thomas. Ich wollte zuerst äh, Frau Niebler nochmal die Idee aufgreifen. No, naj se navezem na idejo gospe Nibler o euroobveznicah. Eh, zelo dobra se mi zdi ta povezava oziroma kombinacija z infrastrukturo. Imam pa eno vprašanje, ki sem ga želel zastaviti in sicer to pojasnilo, ki so ga zdaj podali glede harmonizacije na področju obnovljive energije. Naj opomnim tudi naše člane, da je jeseni leta 2007 Evropska komisija predlagala model vseevropske harmonizacije na podlagi zelenih certifikatov. Mi smo takrat eh, se usedli skupaj kot eh, parlamentarci in to analizirali skupaj z državami članicami in prišli smo do zaključka, da eh, Prvič, če eh, vzpostavimo zavezujoče nacionalne cilje, potem želijo države tudi nacionalne sisteme spetbud in Poljska ni nikdar sprejela nacionalnega cilja, kajti nikoli ni bilo v direktivi eh, jasno zapisano, da ne smejo drž druge države proizvajati eh, poceni biomase na Poljskem. Eh, izvoziti, umakniti iz njihovega cilja in potem bodo oni morali na lastno pes proizvajati drago energijo. Um, potem, kar zadeva eh, model nacionalnih eh, specifičnih certifikatov, eh, na ta način bi morali, naprimer, za eh, financiranje eh, vetrnih elektrarn eh, te stroške prenesti na potrošnike. To bi pomenilo 50 do 90 milijard. In tako kot ste zdaj vi to pojasniti, im, pojasnili, imam občutek, da eh, želite ponovno odpreti to razpravo, ki smo jo zelo podrobno že izvedli. Gre pravzaprav za frontalni napad na nacionalne sisteme, gre za uh, frontalni napad na bistvene sestavne dele direktive obnovljivih virih energije, ki se sploh še ni začela izvajati. Decembra se bo začela in res bi vas prosil, da eksplicitno pojasnite, da to ni to, kar želite. Niti z besedo pa niste omenili, da imamo v direktivi tudi eh, mehanizme sodelovanja, ki pokrivajo ravno to, kar ste omenili. Eh, Eh, tako kot je predvideno v direktivi, lahko financiramo eh, veterne elektrarne in tistih 300 ali 500 megavatov, o katerih dejansko govorimo, kar zadeva dezertek, eh, to so pravzaprav malenkosti. Eh, s projektom Desertek ne moremo Eh, na ta način postaviti na kocko eh, tistih nacionalnih pravil, ki smo jih zapisali v direktivo, samo zaradi teh 300 ali 500 megavatov. Torej, mislim, da ste tukaj nekoliko zgrešili. Kolegica Merkis je naslednja. Eh, Hvala lepa. Kratko vprašanje. Prej ste govorili o pametnih merilcih ti so zelo pomembni za merjenje porabljene energije. Govorili smo tudi o pametnih mestih in pa standardih. Nekoliko sem šokirana, da je komisija tako pozno prišla na plan standardi. Govorili smo o električnih avtomobilih in to že začetka leta. Komisija pa zdaj predlaga, da uvedemo standarde leta 2012 kakšne vrste standardi so to in kakšen je časovni okvir za nje. Dodala bi tudi, da niso prav vse države članice navdušene nad pametnimi števci. Prej je bilo to obravnavano kot neko vprašanje zasebnosti. Govorili ste tudi o supermrežjih. Doslej še nisem videla nobenega načrta, v katerem bi bil sprejet nek celosten pristop, tako da bi zagotovili, da se lokalno zagotovljena energija potem da na voljo prek interkonektorjev. Govorili smo tudi o super avtocestah. Mogoče ne potrebujemo elektrike za super avtoceste, če uporabljamo lokalno proizvedeno energijo, elektriko v manjših obsegih. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da spodbujamo to mikro uh, proizvodnjo električne energije. Vem, da imamo v Bruslju temperaturo kot na severnem polu, morda bi lahko videli tudi celo jato pingvinov. Uh, Tu je bila tudi kampanja, ki podpira eko označevanje. Veliko bi se lahko prihranilo tudi, če bi izboljšani sisteme gretja in pa bolerje. In kakšno je sporočilo? Sporočilo je, da je ravno energetska učinkovitost, vrčevanje z energijo, krasen način tudi, da naredimo korak naprej v smeri doseganja na, naših okoljskih ciljev. Gilek. Hey, Gospod Gierek. E, dziękuję bardzo. Myślę, że e, ten efekt. Hvala lepa, hvala predsedujoči, hvala komisar. Torej, vreme v Bruslju verjetno ni posledica le globalnega segrevanja. Sam bi imel pa tri kratka vprašanja glede tistega, kar je povedal komisar prvič, trikrat dvajset, to je cilj. Ali ne bi bilo bolje doseči tega cilja, če bi vsaka država članica lahko fleksibilno izvajala te cilje? Na mesto pa, da se stvari lotimo skupaj v EU. Recimo na polskem je so generacija, uh, morda, ko generacija morda boljši način za doseganje teh ciljev. Uh, Umenili smo torej tri cilje 2020-2020. Ali ne bi bilo bolje, če bi opredelili učinkovitost? Ne želimo samo omejitve, eh, želimo resnično učinkovitost. Gre za racionalno uporabo energije. Številka tri. Ali ne bi bilo bolje deblokirati naložbe, tiste velike naložbe v velike elektrarne? in ali ne bi tehnologijo uporabljali tudi za druge pristope, kaj ti želimo konkurenčnost. Kolegica Jordan Cizl. Hvala lepa in hvala komisar za vašo prezentacijo. Imam dve vprašanji. S prvim se nanašam pravzaprav na to, kar je povedal kolega Odi o specifičnem odnosu med Evropsko unijo in Rusijo. Nabucco je vsekakor prednostni evropski projekt, Južni tok pa ne izpolnjuje po mojem mnenju kriterijev evropske energetske strategije. Um, Rusija uporablja pri Južnem toku po mojem mnenju nek inovativen pristop, ki bi omogočal vstop na notranji trg in zanima me, če lahko bolj eksplicitno razložite, kako bo Evropska komisija v tem primeru zavarovala uh, Eh, naše evropske interese eh, in seveda uresničila eh, zahteve tretjega liberalizacijskega paketa. In drugo vprašanje. Omenili ste dolgotrajnost postopkov pri umeščanju energetskih objektov v prostor. Evropski parlament je podprl predlog, da Evropska komisija pripravi predlog o harmonizaciji in minimalnih standardih za umeščanje novih jedrskih elektrarn in zanima me vaše mnenje o tem. Zanima me tudi vaše mnenje glede eh, licenciranja novih jedrskih elektrarn na evropskem nivoju, kar menim, da bi bilo dobro tako za tiste države članice, ki razmišljajo o uvedbi jedrskega, jedrski, jedrske energetike eh, v njihovo državo, kot tudi za tiste države članice, ki imajo manjše eh, kapacitete glede zagotavljanja človeških virov. Frau Kollegin Rera Madurell. Kollegin Rera Madurell. Muchas gracias, señor presidente. Uh, bienvenido, señor. Hvala lepa, predsedujoči. Dobrodošli, komisar, v našem odboru. Imam specifično vprašanje v zvezi z medsebojnimi povezavami samih ste povedali, da je to predpogoj, če želimo doseči naš cilj integracije notalnega, notranjega trga obnovli in obnovljivih virov energije. Ampak energija ne teče po vsej Evropski uniji tako, kot bi morala. Še vedno imamo oska grla. In v tem kontekstu mislim, da ne moremo uporabljati mehanizme, ki jih že imamo če ne bomo nekako spodbudili, izboljšali tistih šipkejših členov v sistemu. Recimo naj omenim primer plina. Če ni nobenega sporazuma med državami članicami, kakšno je mnenje komisije o tem, da bi v pogajanja vključili nekega posrednika, medi, medijatorja, morda bi imel podobno vlogo kot gospod Monte, ko govorimo o medsebojni povezavi eh, pri elektriki, ali komisija razmišlja v smeri, da bi spodbudila nekaj takega, eh, tako da bi odpravile spore, ki potem pripeljajo do oskih grl. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca seznamu govornikov. Gospa Tiko je še prosila za besedo, ampak povsem na kratko. Mes domnule prešedinte, domnule komisar Aždoris. Najlepša hvala. Gospod komisar, rada bi vam zastavila vprašanje glede ukrepov, ki jih komisija predvideva za boje proti re energetski revščini. Nažalost je veliko družin, veliko gospodinstv v Evropi, ki se spostavlja na tveganju energetske revščine. Drugo vprašanje o energetski učinkovitosti stavb. Evropski sklad za razvoj, za regionalni razvoj, bi lahko pokril zgolj 4 odstotke nacionalnih kvot. In te 4 odstotke bi lahko torej namenili za to, da bi izboljšali energetsko učinkovitost stanovanj, torej hiš, domov. Ali bi lahko izboljšali to energetsko učinkovitost, ker uh, eh, 99 odstotkov stavb, eh, ki so bile postavljene na začetku stoletja, še vedno, prejšnjega stoletja, še vedno stoji in so slabo izolirane. In tudi vaš kolega Han bi mogoče tukaj lahko sodeloval, da bi vsaj dobili večjo stopnjo eh, sredstev iz nacionalnih poračunov, ki bi tudi lahko namenili za to. Ampak ta odstotek bi torej morali nameniti za izolacijo. Stop. Hvala. Sie haben das Vergnügen. Gospod Oettinger, vi ste na vrsti. Ja, hvala. Del vaših vprašanj ima zelo dolgoročno razsežnost in uh, o tem bomo seveda morali vsem govoriti tudi še v zvezi z uh, Eh, naslednjim proračunskim obdobjem, ampak eh, trenutno se osredotočamo bolj na naslednjo desetletje, na obdobje do leta 2020. Številna vprašanja so povezana z energetsko mes, eh, mešanico, naložbami in. Zelo resno bi vas povabil, da, tudi, da bi tudi prihodnje leto, ko bomo prišli v naslednjo fazo, Eh, ponovno razpravljajo o teh vprašanjih, ko se nam ne bo mudilo. Torej, vprašanje energetske revščine. Belgijski minister kot predsedujoči svetu je tudi izpostavil to tematiko in v petek bomo predložili delovni dokument ki eh, bo obravnaval ravno razmerje med stroški energije, energetsko revščino eh, in o tem bo govoril, kaj je mogoče storiti tako politično kot eh, eh, tržno-gospodarsko, eh, da bi to popravili. Vsaj na področju elektrike je potrebno paziti na to, da energetska revščina ne povzroči oziroma ne spremlja, ni povezana tudi z revščino glede prehrane. Tu je tesno povezano z konkurenco na notranjem trgu in če resno jemljemo naložbe v infrastrukturo, eh, če bo to plačal eh, potrošnik in če se bo to odražalo v ceni, potem moramo dati še večji podarek na vprašanje energetske revščine. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali, kar zadeva cilje 2020-2020, Eh, bi lahko to izvajali bolj prožno. Najprej moramo te cilje eh, začeti uresničevati. Eh, Evropski svet in parlament sta v prejšnjem mandatu Eh, te cilje sprejela in eh, ko govorimo o CO2 in o, o obnovljivih energijah, eh, smo na dobri poti, kar zdaj ima energetsko učinkovitost, pa se naše delo šele začenja, ampak to nameravamo bistveno pospešiti. Torej, ob vsem spoštovanju držav članic, mislim, da brez določene mere zavezujoči, zavezujoče narave in brez nadzora, torej samo po načelu pružnosti in prostovoljnosti, bodo države članice potem na neki točki rekle, ja, se upravičujemo, ampak ciljev pač nismo dosegle. E, in eh, imamo določene izkušnje e, s takimi postopki in ponavadi so negativne. Zato, pač lahko rečem, da je zaupanje dobro, ampak uh, zaupanje in nadzor uh, je pač boljše. In uh, to, da imamo enake cilje za vse, se mi zdi bolj verodostojni način. Kar zadeva učinkovitost, eh, bi vam rad zastavil vprašanje, ali učinkovitost pomeni varčevanje, ali učinkovitost pomeni eh, nekaj drugega. Naj vam dam primerjavo. Eh, naši avtomobili so danes bistveno bolj energetsko učinkoviti kot pred leti, ampak vendarle porabijo e, enako količino eh, benzina, kajti zaradi večje učinkovitosti motorja imamo na voljo več energijo za eh, več konskih sil, za klimatsko napravo in za marsikaj drugega. In Torej, ali želimo doseči, da se bo poraba energije zmanjšala za 20 odstotkov, ali želimo doseči, da ta energija, ki jo porabimo, eh, pomeni, da dobimo 20 odstotkov več. Na to nismo nikjer odgovorili. Ja, gospod Turmes, potem ne smemo govoriti o učinkovitosti, če nihče ne razume. Uh, pojmov. S tem pojmom ne bomo nagovarjali državljanov tudi v Luksemburgu, ne z vrčevanjem, pa bomo dosegli marsikoga, tudi otroke. Tudi otroci razumejo, kaj pomeni eh, vrčevanje. Učinkovitost pa je nek eh, akademski pojem, ki ga ne znamo niti dobro pojasniti. Tukaj sta še dve točki. Zedinili smo se glede referenčnega leta, ampak zdaj imamo še nova referenčna leta. Ali bomo ostali pri 2005 ali bomo sprejeli kaj drugega. Potem drugo vprašanje, perspektiva. To so e, perspektive, ki za razvite države, članice, e, kot je naprimer Italija ali Francija, e, pomenijo, Eh, pričakovano rast porabe in od tega 20 odstotkov manj. Države članice, tudi Luksemburg, ki eh, bodo dosegle eh, to, kar je predpisano, brez varčevanja in brez kakšnih ukrepov, ali bodo tudi te potem zmanjšale svojo porabo ali ne. E, no, o tem bomo govorili marca ali aprila, e, ko se bomo posvetovali o naših predlogih, se bomo vrnili na to temo in e, zelo me zanima tudi, kaj bo pokazalo poročilo parlamenta. Vem, da tudi pri vas niso sam mnenja enaka in da so tudi pri vas določene sporne točke in določena razhajajoča se mnenja. Vprašanje južnega toka. Kot rečeno, južni korador eh, z nabukom TAP, eh, IVGI, vse to je v evropskem internesu. Eh, ni moja stvar, da bi poskušal blokirati južni tok. In eh, kakšen je naš eh, interes glede eh, južnega toka? To je tisto, kar izrekajo naše. Eh, vlade in ko pridejo obiskovalci iz Moskve, eh, začnemo odvijati rdeče tepihe. In eh, ne vem, toliko lahko povem, kar zadeva vprašanje Evropske skupnosti. Eh, Partneri pri financiranju Južnega toka, poleg Gazproma se imenujejo EDF, prihajajo vem, iz Avstrije, Eh, naprimer Rorgas, ABS eh, in tako dalje. Ion, e eh, kar nekaj jih je bilo povabljenih in so se povabilo odzvali. Zato vam eh, svetujem, da poskušate upoštevati razmerje moči tukaj. Nabuko je v evropskem interesu, južnega toka pa ne bomo blokirali. Eh, In uh, če imate vi kaj več moči, potem mi to povejte. Potem bomo šli uh, na vrata vlad, ki jih vsi poznamo in uh, videli boste, da po eni strani uh, stavijo na velika stališča in potem, ko stopijo ven, uh, zaveje nov veter in se stvari spremenijo. Zavedati se moramo svojih meja. Če naprimer skočite v višino 1,20 m, eh, potem postavite letvico na 1,40 m in trenirajte. Ne pa na 22, ker potem lahko celo življenje tečete mimo in eh, potem boste od eh, same ambicioznosti steptali zemljo pod seboj. Eh, kar zdaj, vse to, kar je bilo predlagano v zvezi z Evropskim svetom, eh, naprimer razstave eh, hladilnih naprav, grelnih naprav in tako naprej. Tudi kar zadeva ekodizajn in označevanje, iz tedna v teden se obračamo na javnost. Uh, ampak uh, mislim, da gospod Van Rompuy, gospa Merkel in gospod Sarkozy ter gospod Juncker uh, ne bodo uh, pod kakšnim bistvenim vtisom, če bodo naleteli na hladilnike in uh, radiatorje v predverju. Mislim, da bodo tekli mimo in uh, zato se ne smemo. Uh, nekako um, postaviti tja kot klovni. E, zdaj imamo možnost, da uveljavimo svoja stališča in uh, zato mislim, da moramo se osredotočiti na um, vsebinske razprave, ne na razprave. Tudi danes vam ne na razstave, tudi danes vam nisem tukaj ničesar uh, pokazal, nisem vam pripravil razstave in vendarle lahko resno se pogovarjamo. Eh, kje so najpomembnejša področja, kar zadeva naložba? Eh, sanacija zgradb in infrastruktura. Projekti, kot je Nabuko ali ITER, so lahko še tako veliki. Eh, tu gre še vedno za zneske do 10 milijard. In če si pogledate, da na stanovansko enoto energetska sanacija uh, stane 40 do 80 tisoč evrov, torej 20 do 30 tisoč evrov na prebivalca bi bilo smiselno tukaj vložiti, eh, potem je jasno, da je področje sanacije zgradb in področje eh, infrastrukture tisto, kar predstavlja največji finančni izziv za naslednja leta, za našo generacijo pravzaprav. In tu gre pravzaprav za neko obliko pravičnosti, nekakšno izmenjavo. Eh, kdor bo zdaj vlagal v infrastrukturo, v sanacijo zgrad, si lahko kaj obeta še tekom naše generacije in uh, dobički, torej uh, večja energetska učinkovitost, manjša poraba v gospodinstvu, torej nižji stroški za energetiko, uh, bodo sicer prišli še v naši generaciji, ampak res očitni pa bodo šele za naslednjo generacijo, čez tri ali pet desetletji. In ohranjanje in izgradnja infrastrukture sta uh, eh, veliki ziv uh, eh, in to moramo zagotoviti v naslednjih desetih do dvajsetih letih, zato da bodo naši otroci potem nekaj imeli, tudi ko bo naša generacija že odšla. Če si pogledamo na črt set, uh, eh, bo ta uh, Eh, prednostna naloga v okviru proračuna. Tam imamo številne pomembne eh, in smiselne projekte, eh, nekateri niso tako smiselni in vse te bomo ovrednotili in potem podali predloge za to, kako naprej. Potem vprašanje evrobveznic. Posem odprt sem, kar zdaj v energetsko politiko lahko rečem, da vzamem denar, pa ne glede na to, odkot prihaja. Iz proračuna, od, iz banke, iz, zasebnih, eh, iz vrst zasebnih vlagateljev. Eh, Zauzemam se za smiselno porabo. Eh, to, odkot bo denar prišel, ni razprava za energetsko politiko, ampak je to razprava za finančno politiko. In uh, zdaj, pravzaprav, kar zadeva proračun za leto 2011, smo dobili samo nek eh, prvi okus tega, kako bo eh, potekala razprava o, o naslednji finančni perspektivi. In uh, kar, zadeva, kar zadeva euroobveznice, mislim, da obstaja malo območij, kot uh, je infrastruktura. Uh, Eh, to je morda, eh, en, eh, to je morda eno od območij, kjer eh, bi dejansko lahko dobro utemeljili financiranje z evro eh, obveznicami in kjer bi morda bile pripravljene prisluhniti tudi eh, evropske vlade. Potem je bilo tu še vprašanje v zvezi s CARS 21. Kar zadeva elektromobilnost, je standardizacija, torej Eh, vprašanje, kakšne mora biti baterije, kakšne so, um, kakšne so polnilne postaje, kakšni, uh, kakšne so vtičnice. Tukaj obstajajo rešitve, kjer določeni zainteresirani krogi povzročajo zamude. In stavim na to, da bo skupina na visoki ravni do eh, pomladi podala svoje predloge glede standardov, ampak države članice in podjetja so tista, ki jih bodo potem morala tudi sprejeti. In kar zadeva vprašanje dezerteka oziroma obnovljivih virov energije, eh, gospod Turmes, eh, s tem, kako se je v zadnjih letih razvijalo financiranje, spodbujanje, je, sem zelo zadovoljen, ampak vendarle eh, se zastavljajo vprašanja. Vaš eh, strankarski kolega Joška Fischer eh, se je, za, se je zauzimal za europeizacijo odjema ravno zaradi dezerteka, ampak načrti za naslednja desetletja predvidevajo, da bi od tam pridobivali 15 odstotkov eh, evropske porabe in potem ne moremo več govoriti o malenkostih. In zato pričakujem, da bomo v naslednjih mesecih ali leto ali dveh eh, obravnavali vprašanje, kako bi na to dolgoročno eh, financiranje, kaj ti Maroko, Tunizija in drugi trkajo na naša vrata in želijo neke temeljne načelne rešitve kako vzpostaviti povezave iz Tunizije na Sicilijo, v Italijo, iz, do Španije. In eh, Seveda obstaja tudi tveganje, da se bo eh, v Neaplu sežigalo odpadke, iz tega pa se bo obogatil, eh, obogatilo neko nemško podjetje. Tukaj potrebujemo gotovost načrtovanja. Nabuko mora izpolnjevati pravila notranjega trga kot vsak projekt in v okviru naših možnosti poskušamo tudi kar zadeva nova uh, omrežja in eh, tudi kar zadeva nove projekte, eh, preveriti skladnost s tretjim svežnjem, tudi kjer še ne velja. In ravno na področju plina je Eh, bilo odločeno, da pride do razvezovanja lastništva in mislim, da je potrebno to spoštovati. Mislim, da sem s tem odgovoril na ključno vprašanje. Gospod komisar, najlepša hvala. Klod, eh, rad bi zaključil to razpravo, ker imamo še nekaj točk. Eh, deset sekund. Predsednik Bush je bil nek dan na pol dnevi, dnevni razstavi, kjer je nek strokovnjak iz Brkeja nekaj pokazal. In predsednik ni bil zmožen izključiti elektrike, tako se je razjezil, da je rekel, da to ni možno. Rezultat te pol ure je bil, da je bil uveden, uvedena regulacija enega vata. Pripravljenosti. Na ta način je nek voditelj države postal pozoren na določeno zadevo. Tako da imamo izkušnje, take so bile izkušnje z gospodom Bushom in mogoče so tudi evropski voditelji tako zmožni učenja kot gospod Bush. Ja, No, bomo dali komisarju priložnost, da se na to odzove. No, zelo me veseli, da ste eh, pri Bušu naleteli na tako dojemljivost, ampak. Eh, govoril sem z mađarskim ministrom oziroma bom govoril eh, z njim o tem, ali ne bi v okviru vrha eh, v zgradbi sveta pripravili majhne razstave na temo uh, označevanja in uh, ekodizajna. Ampak uh, sam nisem gostitelj, gospod Van Rompuy je gostitelj, sam sem samo povabljen gost. In uh, mislim, da kar zadeva uh, energetski svet, pa lahko rečem, da se, da lahko to podprem, samo ne nekaj kratkoročnega pod velikim pritiskom, ampak nekaj, kar bo dlje časa na voljo. Morda dejansko hladilniki, eh, grelne naprave in tako naprej. No, morda bomo imeli tudi nekaj prostora v parlamentu, pri nas vedno primankuje razstav. Dobro, najprej naj se eh, poslovim od komisarja, zahvaljujem se mu v imenu vseh. Najlepša hvala in se vidimo prihodnič. Next Dobro, naslednja točka dnevnega reda. Vsi, ki nas boste zdaj motili, boste v težavah. Zdaj ima besedo Ivo Belet in nihče drug, vse ostale pa prosim za tišino. Hartlik dank, eh, voorzitter. Gezien het eh, verder dat eh, zeer compact. Najlepša hvala. Poskušam vam predstaviti svoje poročilo na hiter in kompakten način. Gre za uh, torej postopek spremembe Eh, predloga komisije in sicer najvišji dovoljeni stopnje radioaktivnega onesnažanja v živilih in krmi po jedeski nesreči ali katerikoli druge radiološke nevarnosti, torej za prenovo. Dejansko to poteka v postopku konsultacije oziroma posvetovanja eh, v zvezi z preoblikovanjem členom iz pogodbe Euratom, po zadnji izmenjavi mnenj v našem odboru pa smo govorili o pravni podlagi. In en izmed najpomembnejših točk, ki bi jih danes rad omenil, gospod predsednik in dragi kolegi, pa je, da smo lahko spremenili sedaj prav, pravno podlago. Nič več 31. člen Euratom, ampak Lizbonska pogodba, kar pomeni, da moramo izbrati člen iz Lizbonske pogodbe. No, toliko za začetek. Seveda smo se posvetovali s pravno službo parlamenta in zaradi te vaše pobude, gospod predsednik, smo se posvetovali tudi eh, predstavnikom iz predstavnega odbora in mnenje je bilo, da bi prešli iz eh, pravne podlage iz eh, pogodbe Euratom na Lizbonsko pogodbo. To je pomembno, ker to pomeni, da bomo sedaj prešli iz eh, posvetovanja na soodločenje, to so dva različna postopka, kar seveda pomeni za nas veliko sprememba. Kaj pa stališče parlamenta? Tega moramo odločiti v tem poročilo. Mislim, da bi lahko računali na to občutek skoraj do vseh v naših komisiji, oziroma našem odboru. Sveda ne gre za stališče sveta in torej to se nam zdi logično. Oni niso, se z nami ne strinjajo. Komisija ima tudi svoje stališče glede tega vprašanja. To vse pomeni, gospod predsednik, ne bom sedaj šel podrobnosti pri vseh posameznih predlogih strojen, približno 70 jih je. Sem pa na voljo kolegov in lahko odgovori na vprašanje. Sveda tudi komisije lahko odgovori na vaše vprašanje. Naj pogledam na najpomenejše člene. Drugi člen naprimer. Tega smo nekoliko spremenili in to poštevali skupaj s podporo kolegov in sedaj predlagamo, da bi Evropska komisija v primeru takšnega, takšne nesreče lahko to sprejemala določene odločitve in bi tudi določila sta, ustrezne standarde in da bi to potem tudi tako stopilo veljavo. Kaj ti shamo iz hipoteze, da, da so pristojnosti komisije kot izvršnega organa tiste, ki bi morali dati, eh, torej izvršne pristojnosti bi morali imeti komisije na svet. Torej je za uporabo stopen. Naslednja točka, ki se izhaja iz prejšnje. Predlagali smo nov predlog spremembe pri petem členu. Dejansko gre za nov odstavek v petem členu, pa ne v angliščini citiram. Upoštevati vse najnovejše znanstvene podatke. Tako je, torej, ko bi dobili neke nove podatke, znanstvene podatke, nove tehnologije, potem bi predlagali, da bi z delegiranimi akti to potem prilagodili in predstavno se prepustili komisiji. Komisija bi potem s pomočjo teh delegiranih aktov lahko tudi začela z izvajanjem teh novih podatkov. To je pomembno. Kaj ti? del pristojnosti bi tako ponovno prešel iz sveta na komisijo. Sveda, tu obstajajo določeni pogoji, kajte mi zahtevamo od Evropske komisije, da poroča, da poroča tudi v parlamentu, seveda. In pristojnosti sveta bi bile, seveda, tudi takšne, da bi lahko potem prevzeli oziroma podali te, da bi lahko torej te pristojnosti prišle in potem nazaj na svet od komisije. Potem več predlogov glede pred, možnih sankcij v primeru neopoštevanja strani držav članic. Tam imamo potem tudi uh, opredelitve živil, uh, nekaterih posameznih živil. Ne bom tukaj sedaj šel v podrobnosti, osredotočil bi se predvsem na tiste najpomembnejše elemente, ki se nahajajo zlasti na predloge Namreč na, na priloge mi razlikujemo med prvo prilogo, ki je pr, najpomembnejšega pomena, in potem drugo prilogo, ki se nanaša na, manj, na, na, sekundar, na, na živila sekundarnega pomena. Sami imamo torej tudi več predlogov sprememb, eh, ki so jih želi kolegi, zato da bi vrednost, torej stopnja sevanja bila prilagojena, da bi bilo to okrepljeno. In seveda bomo prišli na model uh, organizacije FAO ter uh, ameriški Food and Drug Administration. Oni uporabljajo podobne standarde in ti standardi so dosti strožji, kot pa ti, ki jih uporabljamo pri nas. Obstajajo različna mnenja glede tega vprašanja in predlagam, da bi slišali predstavnika komisije o tem on je strokovnjak za to. In bi poslušali njegovo mnenje. Potem je še nekaj drugih predlogov, v obliki predlogov sprememb, kjer smo eksplicitno predlagali, da bi nekatere um, priloge, tiste, ki se nanašajo na, na manj pomena živila, črtali. Za vse ostala, tista, ki so pa v ostalih prilogah, pa bi potem vse predstavili v prvo predlogo. Uh, tako da bi vsa živila obravnavali kot prioritetna v prvi prilogi in bi s tem odgovorili na to zahtevo strožjih ukrepov. Nekateri predlogi sprejem se torej nanašajo na prenos teh živil iz druge v prvo prilogo, nekateri drugi predlogi pa gredo predvsem v tej smeri, da bi večjo vlogo dali komisiji glede tega. Sam ne bom sedaj podal dokončnega stališča o tem. Imeli bomo še sestanek. Eh, poročalce v senci, poslušali bomo še strokovnjake, tudi komisijo in potem imaš tudi možnost o tem razpravljati in se dogovoriti glede kompromisa. Toliko, hvala lepa. Tomas. Um. It is uh, Michelle Rivazi who is our, our shadow. She's somewhere in Congo today. So. Michelle Rivazi, ki je naša poročevalka v Senci, je danes nekje v Kongu, tako da je težko predstaviti njeno mnenje. Gospod Bele, hvala lepa za vašo predstavitev. Mislim, da je to dober korak z odbora za pravne zadeve, eh, da zdaj vzamemo drugo pravno podlago. Še eno zadevo, ki ste jo omenili, eh, je skladna tudi z našo analizo, gre za norme, za standarde, ki so tukaj predstavljeni in ti niso bili ažurirani že od leta 1991, torej dan danes imamo na voljo nove znanstvene dokaze, v povezavi s radioaktivnostjo in njenim vplivom na zdravje. In eh, ti standardi se zdaj uporabljajo tudi za zaščito zdravja delavcev. Tako da je ta zakonodajni akt že precej zastarjev, zaostaja za znanstvenimi dosežki. Omenili ste Združene države Amerike, in pa Svetovno zdravstveno organizacijo, ki imajo, ki imata bolj stroga pravila, kaj ti po njunem mnenju je treba zaščititi tiste, ki so najbolj ranljivi. Recimo razlikujejo med otroki in pa odraslimi. Ampak kako naj to funkcionira? To pomeni, da če greste v supermarket po nakupih, to pomeni, da načeloma eh, date potem otroku nekaj drugega kot pa sebi, drugačno vrsto hrane. In to nekako ni izvedljivo in ni praktično. Mislim torej, da je treba prevzeti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 Ja. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih komisiji. In eh, če me že sprašujete za mnenje, vam ga bom tudi predstavil. Najprej nekaj splošnih pripomb, ki načeloma odražajo tisto, kar je povedal že gospod Bele in kar je povedal že gospod Turmes gre za komentarje v zvezi s premembami, ki jih predlagate. Nekako bom uh, grupiral svoje odgovore glede na vprašanja. Ne bom se dotaknil vseh sprememb, ki zadevajo pravno plat. Prosim vas, ne, ne storite tega. Dobro, ne bom. Torej, glede pravne podlage se zdi, da imajo komisija svet in pa parlament popolnoma drugačno mnenje glede obravnavane teme. Naj vas spomnim, da besedilo člena 106.3 gre za konsolidirano različico pogodbe o Euratomu, ki ima, ima enako besedilo kot nekdani člen 305 pogodbe o delovanju Evropske, Evropske unije. Gre za določbe o delovanju Evropske unije pogodbe o delovanju o Evropske unije, ki ne odstopajo od, dol od določb pogodbe o Euratomu. Kaj to pomeni? To je bilo že večkrat navedeno. To pomeni, da ima pogodba EU o, o Euratomu ustrezne pristojnosti, ki se prenašajo tudi naprej. Torej, če govorimo o spremembah, ki so bolj tehnične narave, je takole, kot je to podaril že gospod Turmes, te stopnje oziroma številke v sami ureditvi že dolgo niso bile spremenjene. Leta 1995 po sprejetju na jaz to, ko imenujem pravne podlage, torej direktive, ki določa standarde za Euratom, je bilo določeno zniževanje teh vrednosti z, en, z petih milisivata na enega in takrat so naši strokovnjaki preučili veljavnost novih maksimalno dovoljenih ravni v ureditvi. In sicer so to storili v pričo novih standardov. Gre za omejitvene vrednosti, ki se uporabljajo kot osnova za izračun in pa oceno maksimalne dovoljene doze eh, za kontaminacijo v živilih. In Tako smo prišli do ugotovitve, da so bile te ravni še vedno ustrezne. Zakaj? Zato, ker so bile ugrajene zadostne varovalke v, tu, v te stopni, te ravni. Leta 87 so že preverjali te ravni. Na podlagi predlogov ki so temeljili na, na svetih strokovnih skupin. Ti predlogi so bili zelo strogi, saj so vključevali različne ravni varnosti in zaščite. Potem je svet za določene nukleide vrednosti delil s tri ali pa celo s štiri. Leta 95 eh, je obveljal drugačen nov pogled na nove maksimalne stopnje ravni. Želeli smo preveriti, ali so še vedno v skladu s standardi iz Euratoma in pa tudi z mednarodnimi standardi. Na voljo so smernice in pa priporočila, ki jih priznava Mednarodna agencija za zaščito pred um, radi, radioaktivnostjo. Proces, ki se je začel že leta 2004 oziroma 2005, se je končal leta 2006. Sodelovali smo z odborom iz Mednarodne znanstvene org eh, zdravstvene organizacije in takrat so bili sprejete nove vrednosti uh, za mednarodno trgovino, kadar gre za radioaktivno onesnaženje. Šlo je za odbor Codex Alimentarius, ki je uporabil enake osnove za izračune, kot je to v primeru evropskih standardov. Na ta način so torej določali te stopnje ravni in to so bile smernice. Gle, šlo je tudi za maksimalne dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja. V kodeksu alimentarju so, naprimer, niso želeli 12 tisoč bekerelov na kilo niso želeli vseh različnih kategorij, recimo hrano za otroke, hrano za odrasle, pa potem bolj splošna živila. Nasplošno so pri kategorijah upoštevali uh, občutljivost na radionukleide. Mi smo želeli doseči doslednost, ampak naj še enkrat povem, osnova za izračun je bila enaka. In kakšna je bila ta osnova za izračun? Eh, letna poraba živil, potem odstotek, za katerega bi lahko veljalo, da je kontaminiran v smislu maksimalnih stopenj za radionukleide. Potem je bilo treba določiti tudi eh, raven posega intervencije, če pride do radioaktivnega onesnaženja. V spremembah so navedeni mnogi odbori. Manjka pa strokovna skupina iz člena po členu 31. Kajti v komisiji nimamo nobenega drugega strokovnega odbora kot eh, razen odbora po členu 31, ki bi imel ustrezno strokovno znanje v zvezi z radioaktivnim onesnaženjem. To strokovno znanje pa imajo v Evropski agenciji za varno hrano. Mogoče bi bilo dobro stopiti v stik z generalnim direktoratom za energijo. Imeli smo že primer ugotavljanja stopnje radioaktivnega onesnaženja in sodelovanja z generalnim direktoratom, recimo pri onesnaženju vode z uranom. Eh, generalni direktorat se je obrnil na nas, mi pa smo se potem obrnili na eh, strokovno skupino po členu 31. In ta skupina po členu 31 je res bistvenega pomena za nas, ko govorimo o varstvu pred radioaktivnim onesnaženjem. Če pogledamo, kako je z uvozom pri eh, mednarodni trgovini. Tukaj imamo določen odbor in pa komitologijo, ampak kadar je situacija ta, takšna, da je potrebna razširitev, da potrebujemo dodatne strokovnjake, s kom se potem posvetujemo? Posvetujemo se eh, strokovnjaki iz skupine po členu 31. Ugotovite lahko, kdo so člani te skupine po členu 31, ki so navedeni na spletni strani komisije. Skupina ima svoj postopkovnik. Če se vrnemo nazaj na stopnje radioaktivnega onesnaženja, v različnih spremembah je navedeno, da morajo te maksimalne stopnje temeljiti na zahtevah po zaščiti za najbolj uh, ranljive sektorje populacije. Torej, bistveni so tisti, ki so najšipkejši, najbolj ranljivi, torej najbolj kritične kategorije populacije. Mislim, da nima smisla, da bi regulirali cel trg po Evropski uniji na na podlagi uh, ranljivih skupin, ki so morda sebi, same sebi zadostne pri potrošnji živil. Mislim, da, se je, da je treba vzeti za osnovo pravila, ki se nanašajo na celotno prebivalstvo. Vendar pa lahko komisija kljub temu izdaja priporočila, kot je to že storila. Izdala je priporočila na podlo, podlagi člena 38 pogodbe o Eurotomu. Po Černobilu je bilo kar nekaj ljudi, ki so pojedli proizvode, ki izhajajo iz gozda, recimo divjačino, gobe in težko je bilo ugotoviti, kakšne so bile zaistopnje. Eh, radioaktivnega onesnaženja za kritično kategorijo prebivalstva. Ko določamo vred, vrednot, vred, vrednosti teh stopenj, kot to počne skupina pod členu 31, se to stori po različnih starostnih skupinah preveri se količina radionukleidov, potem se opravijo izračuni na podlagi letnih eh, stopen porabe in to za tri skupine, za eno leto, za deset let in potem za odrasle. Vsakič znotraj posamezne starozne skupine določijo najbolj stroge, najniže stopnje in ti so stopnje, ki so bile tudi vključene v uredbo očitno gre za specifične vrednosti za živila, eh, zlasti za živila za otroke. Recimo v primeru dojenja. Omenjena je bila torej hrana za otroke, otroška hrana, ampak pomembno je omeniti tudi otroke, ki se še dojijo. Lahko razpravljamo o definiciji hrane za otroke, ki so dojeni, ali gre tukaj za štirimesečne otroke, šestmesečne, enoletne otroke, o tem bi lahko razpravljali. Mi smo torej vzeli najnižjo vrednost v vsaki starostni skupini in jo potem vzeli za vse razen za dojenčke. Uporabili smo torej najžni, najnižje vredne vrednosti. Mogoče tega ne podpirajo prav vsi, ampak zatem je neka logika. V nekaterih spremembah je navedeno, da je treba obvestiti tudi javnost. Mislim, da so to spremembe uh, eh, gospiriva ziz. Dolgoročno je treba dosegati standarde iz pogodbe o Euratomu in sicer o osnovnih ravneh zaščite. S tem se strinjam, ampak tukaj je še ena direktiva, ki je bila sprejeta leta 80 in sicer o informacijah, obveščanju prebivalstva o veljavnih zdravstvenih informacijah, torej informacijah, ki jih je treba sporočiti prebivalstvu, kadar pride do radioaktivnega onesnaženja. Katere informacije mora torej država članica sporočiti prebivalstvu? Navedeno je tudi, da se mora sklicevanja na osnovno direktivo uporabljati dolgoročno. Jaz ne bi rekel samo dolgoročno, temveč vedno gre za direktivo, ki velja vedno vrednosti, ki so vključene v uredbo, ki bo prenovljena, izhajajo iz vsebine navedene direktive, kot sem razložil že prej. Tako da ni treba, da v uredbi to znova ponavljamo. Za konec pa bi povedal še naslednje. Radioaktivna varnost prebivalstva je vključena v besedilo v poglavju 4 pogodbe Euratomu v členih od 30 do 39. Gre za osnovno pravico iz primarne zakonodaje. Lahko vam pokažem to besedilo, tukaj ga imam. Gre za dokument na 250 straneh. No, morda tu glede samih dokumentov bi lahko. Eh, izveli na dvostranski ravni. Eh, je potrebno še vsebinsko kaj dodati, sicer nam zelo zmanjkuje časa in gospod Turmes ima eh, še vprašanje. No, sem zaključil. Torej, primarna zakonodaja, sekundarna zakonodaja in eh, maksimalne vrednosti v primeru nesreče, vse to je v tem besedilu. Hvala. Klut, ganz kurz. Klot, povsem na kratko. Najlepša hvala. Eh, poskušal bom odgovoriti v jeziku Voltere, ki je pogosto tisti jezik, ki ga izberejo ljudje, ki se ukvarjajo z vprašanji jedrske varnosti. Eh, tukaj eh, vidim, kakšne so vrednosti po kodeksu alimentariusu. Eh, kar pa zadeva eh, druga živila, v vaših aneksih imate 80-702 eh, torej, tisoč. Mislim, da imam dobro utemeljene dvome glede dela tega, kar ste ravno kar razložili. No, danes ne bomo imeli možnosti o tem podrobno razpravljati, zato predlagam, da organiziramo nekakšen tehnični sestanek. Tako da bomo lahko primerjali informacije in številke, ki jih imamo. Hvala. No, tudi sam se strinjam. Eh, vendar pa ne vem, če bi bil stoodstotno prepričan glede tega, če bi imeli tehnični sestanek, ampak eh, predlagam, da vse to res temeljito razčistimo, zato da bomo vsi gotovi do glasovanja. Uh, januarja bomo potem glasovali o tem in do takrat bodo vsa vprašanja še razčiščena. Če ne prej pa na samem eh, glasovanju, torej najlepša hvala, lahko noč lepo spite, jutri pa nadaljujemo.